upravičiti z raznimi poseganji, z lažnimi novicami, z propagando in tako dalje. Vi uh, ste tu uh, še vedno zaprti v vaš uh, slonokošen stolp in uh, nesposobni slišati to, kar vam ljudje želijo povedati. Ampak kar nadaljujte v tej smeri, ne bodite samokritični, kar nadaljujte s svojimi teorijami zarote, mi pa bomo ostali z ljudmi, mi bomo obranili naše državljane in interese naše države in to ponosno. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Kražnodemski za eno minuto. E, hvala lepa, e, gospa predsedujoča. No, zopet imamo razpravo na isto temo. Problem je očitno zelo pomemben, ampak razprava pa je povsem nekoristna. Res je, vsaj tako kaže, da Evropski parlament eh, je tu podlegel teorijam zarote, in eh, parlament vidi tuje uh, poseganje v katerekoli volitve, kjer uh, glavne stranke ne zmagajo. Ruska uh, intervencija, naprimer, uh, v, preko bivšega kanclerja Gerharda Schröderja, SPD, um, ehm, prav tako imamo tudi rusko poseganje na druge, um, pra, na druge stranke in uh, Rusi imajo vpliv tudi na predsednika Makrona, kar je razvidno tudi iz njegovega intervjuja, ki ga je pred nedavnim dal za The Economist. Naslednji je kolega Zaralehus za dve minuti. Gracias, eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Čestitke gospe komisarki za obnovo mandata. Eh, poseganje je dejstvo, ampak istočasno pa je to tudi strategija. To je načrt, ki sledi cilju in cilj je oslabitev našega demokratičnega sistema v Evropski uniji. Oslabitev tega demokratičnega sistema v Evropski uniji. Eh, temu najbolj služi to, kar je eh, že v preteklosti uničilo Evropo in uničilo evropsko demokracijo. In kaj je to? To je nacionalizem in populizem. Če želimo evropsko demokracijo, potem eh, moramo uh, prenehati s takšnimi izjavami, kot je ta, da je Angela Merkel, da predstavlja neke tuje vplive v Evropi. Rusija, eh, Kitajska in druge države tu predstavljajo grožnjo pri poseganjih eh, ne gre samo za eh, družabne medije, gre za manipulacijo medijev, eh, gre za propagando, za financiranje političnih struktur, političnih strank in nobena skrivnost ni, da je Evropa že detektirala tudi ruske obveščevalne agente in to v več državah Evropske unije, vključno s Španijo. Tako smo tudi, eh, začeli s preiskavo glede teh agentov v Kataloniji, eh, po tej, eh, po teh nezakonitih, volitvah leta dva tisoč sedemnajst. Ta, resna grožnja pomeni tudi, da mora biti Evropska komisija še toliko, bolj, pozorna na svojo vlogo kot varuhinja pogodb, Eh, kot varuhinja vladavine prava, moramo biti zelo pozorni na to, kar se dogaja in vsi moramo prevzeti svojo odgovornost, ko se bo treba odzvati na to grožnjo. Hvala. Hvala. Naslednji je kolega Picula za eno minuto. Drago mi je, što ova tema opet. Vesel sem, ker to tematiko spet obravnavamo na našem dnevnem redu, tudi zato, ker smo v socialistih demokratih pozvali k oblikovanju odbora za to. Vsako leto v državah članicah opažamo vedno večji obseh teh težav, naprimer na zadnje v Združenem kraljestvu med volitvami. Nedopustno je, da tuje digitalne platforme, ne da bi preverili njihovo vsebino, samo na podlagi plačanih eh, oglasov, lahko delijo dezinformacije. Sicer so državljani to takoj prepoznali, ampak vseeno to, dejan, to delovanje zbuja veliko skrb. Morali bi preprečiti ne samo širjenje eh, lažnih novic, prav tako moramo preprečiti financiranje političnih strank iz tojine. In zato še enkrat pozivam vse kolegice in kolege, da podprejo oblikovanje odbora, ki se bo ukvarjal s to tematiko. Svobodne in poštene volitve so ključnega pomena za evropsko demokracijo in zato morajo evropske institucije najti konkretno odgovor na ta vedno večji problem. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Gibson. Za minuto izvolite. Ob tem vprašanju in imam občutek, da sem odkrila hudega kriminalca v James Bond filmu. In vse poti vodijo do Steva Bannona, ki si prizadeva za to, da bi populistično, nacionalistično gibanje prevzelo oblast na svetom. In on je za vsemi aferami od Cambridge Analytica do drugih In eh, tudi vse kampanje, ki temelijo na lažeh in na sovraštvu in kampanje, ki poskušajo ljudem preprečiti, da bi lahko volili vsaj nekaterim specifičnim eh, skupinam. Prav tako eh, je to tudi vidno pri vsem, kar se dogaja okoli Brexita. In on je tisti, ki kontrolira Trumpa, ehm, Faraža in Johnsona. To ni fikcija, to je strateška kampanja manipulacij, eh, ki eh, bo eh, ogrozila ne samo rezultat enih volitev, temveč našo svobodo in kulturo. To je treba ustaviti. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Čaunce, eno minuto. Hvala lepa. Danes eh, razpravljamo o poseganju drugih držav v naše volitve in demokracijo. Eh, to je žal zelo aktualno v moji državi v Združenem kraljestvu. Eh, veliko leži smo slišali, veliko napačnih informacij. Predstavila bom tri dejstva. 17. oktobra je um, odbor za obveščevalne službe v našem uh, parlamentu uh, predložil uh, poročilo o vmešavanju Rusije zlasti v referendum junija 2016. To poročilo bi moralo biti objavljeno v desetih, let, v desetih dneh. Drugo dejstvo. Po poročilu, ki je prišlo v javnost, eh, je razvidno, da eh, je eh, sedanji premijer Boris Johnson povezan z ruskimi donatorji in tudi to velja tudi za konzervativno stranko. In ta isti Boris Johnson, to je dejstvo tri, eh, je eh, prepovedal objavo tega poročila eh, in predsednik odbora za obveščevalne službe je rekel, da je to nespremljivo. Vprašanje je naslednjo, kaj želi Boris Johnson prikriti? Ni treba, da se Sherlock Holmes, če želite odkriti odgovor. Ja. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Laporte. Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, ko govorimo o umešavanju v naše volitve, eh, se vedno znova eh, s prstom kaže na Rusijo. In tu s tem se tudi eh, upravičuje sankcije in kot da bi bila hladna vojna še vedno aktualna tu je eh, govora o umešavanju eh, eh, v demokratične procese in v Rusiji se tudi očita, da podpira Orbana. Medtem pa um, si prikrivamo oči pred tem, kar dela gospod Žorž Soroš. In um, kar se tiče uh, Brexita, uh, tu je prav tako Evropska unija obrala takšna pogajanja, da bi eh, odvrnila katerokoli drugo državo od eh, te poti. Evropska unija prav tako izvaja eh, cenzuro in sprašujemo se, če ne gre tu za prikrivanje informacij pod okriljem vaše politične korektnosti. Evropska unija in uh, Evropski uh, parlament uh, se prav tako umešavata v vse mogoče in zato mislim, da nimata nobene legitimnosti, da o tem sploh govorite. Najlepša hvala. Naj vas vse opomnim, da ne glede na to, kako hitro govorite, je potrebno vaše govore tudi tolmačiti. Naslednja dobi besedo kolegica Tomošič za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Vplivanje tujih držav na demokratične postopke v Evropi, ne glede na raven nacionalne ali nadnacionalne, ni nič novega. Kajti tuje sile so odnegdaj skušali vplivati na politične procese v evropskih državah na takšne in drugačne načine. Zaradi napredka tehnologij eh, smo danes morda temu izpostavljeni bolj kot kadarkoli prej. Ampak tudi to ni nič novega. Najti moramo način, kako se temu upreti in uh, najti rešitev, ki bo koristila vsem nam, tudi državljanom. Nikako ne smemo dopustiti, da lahko tuje sile u, zlorabljajo uh, demokratične postopke v Evropski uniji. Če bomo to dopustili, bo nezadovoljstvo ljudi s političnimi elitami uh, vedno večje. Čeprav tudi tuja propaganda govori ravno o tem. In enostavno bomo priča temu, da se bodo ljudje še bolj uh, umaknili od politične kaste. Hvala. Hvala, gospa Fitzgerald, je naslednja z dve minuti. Izvolite. Živimo v dobi lažnih informacij in smo priča eh, krizi v naši, našem informacijskem ekosistemu. In eh, vse to je zelo pretreslo naš politični sistem, demokracijo in volitve. V prvem uh, delu leta 2019 uh, eh, smo na uh, Facebooku odstranili več kot 2 milijona lažnih uh, novic in uh, tudi uh, za Twitter velja podobno. Vsi smo bili uh, priča uh, lažnim uh, kampanjam uh, in uh, vsi uh, bomo lahko uh, koristili uh, prave profesionalne medije, tako prebivalci kot uh, tisti, ki odločajo. Uh, moramo ločevati med uh, ležmi, med dejstvi, med uh, fikcijo. Uh, in eh, evropski državljani želijo, da eh, se tu nekaj ukrepe. Eurobarometer kaže, da 83 eh, odstotkov ljudi meni, da so lažne informacije nevarne. To namreč spodjeda temelje naše demokracije in potrebujemo hiter način, kako se. Um, Kako odpraviti lažne informacije na družabnih medijih? Družabni mediji so bili predolgo neko območje brez vladja moramo najti način, kako se boriti proti lažnim informacijam, proti tujemu umešavanju. Vse države morajo sodelovati eh, skupaj, kajti sicer naša zakonodaja ne bo imela veliko vrednosti, če ne bomo imelo, imeli dejstev in eh, ljudje ne bodo zaupali v institucije. In za ta mandat eh, prosim, da zagotovimo, da politični sistem da ustrezno pozornost eh, eh, vsemu temu. Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Komisarka Jurova, danes zjutraj smo glasovali z veliko večino za vašo komisijo in veliko pričakujemo od te ekipe. Eh, pričakujemo lastna sredstva, pričakujemo eh, socialno agendo, ampak zlasti pa pričakujemo, da boste branili evropske vrednote, eh, transparentnost, vladavino prava. Vš čas smo priča novemu vmešavanju v politične procese. Naj omenim Španijo. Tu imamo zelo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 Mi uh, zahtevamo tudi tu posebeno, poseben odbor za to, za varstvo demokracije, kajti nič ni pomembnejše, kot da obranimo evropsko demokracijo, da obranimo evropske vrednote. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Čeh za eno minuto. Najlepša hvala. No, uh, Mačari ne sprejemajo, da njihova država zavrača uh, migrante, država izguba uh, kohezijska sredstva in tega ljudje ne podpirajo. Lažne novice, boti, propaganda, lažne informacije, smo v vojni in vse je na kocki, borimo se za resnico, ne za njihovo resnico, našo resnico, ampak za objektivna dejstva, za realnost in za našo uh, uh, treznost uh, in um, razumnost. Meje med eh, resnico in propagando so zabrisane in mislim, da moramo zaščititi mrsikaj, kajti temelji naše demokracije so odvisni od naše sposobnosti, da zaščitimo objektivno resnico in naše vrednote. Evropska unija kot skupnost vrednot mora biti v prvi vrsti te bitke Pri Brexitu smo že videli, kako lažne informacije vodijo v razpad in ta zgodba se ne sme ponoviti. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Kra za eno minuto. Najlepša hvala. Zrasel sem v komunističnem delu Nemčije in se še spominjam šolskega časa, ko je bilo rečeno, da je RIAS v Berlinu ali Radio Free Europe poskušajo spodkopati soci demokratične procese socializma. In ugotavljam, da prihajam iz uh, prihodnosti, če slišim teorije zarute kolegice Gibsonove ali pa uh, želje po evropskih tajnih službah, ki bi omogočale konkurenco. Ampak ljudje zato eh, glasujejo za stranke, eh, ker eh, podpirajo njihove politike in ljudje se zato obveščajo, iščejo informacije pri zasebnih. Eh, oziroma pri tujih medijih, ker jim njihovi lastni mediji ne nudijo dovolj informacij. Eh, kdo lahko pojasni, zakaj je bil eh, izvoljen Trump, zakaj prihaja do vojn? Posod samo teorije je zarote, nikjer nobene prave analize. V konkurenci mnen in uh, informacij, eh, moramo najti druga sredstva za bitko, ne pa tajne službe. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Črnecki za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. To je bil vaš prvi govor po izvolitvi in po potrditvi nove komisije. Uh, V zadnjih petih letih sem že drugič glasoval za vas in želim vam in vaši komisiji vse najboljše. No, mislim, da moramo odkrito odgovoriti o tujem umešavanju. Gre za resen problem. Čeprav seveda ne bi bilo dobro, da bi tisti, ki izgubijo na volitvah razloge za svoj neuspeh, iskali zgolj pri takih tujih umešavanjih. Uh, Nikakor tega vprašanja ne moremo obravnavati enostransko. Kadar kdo pravi, da ni nobenih težav z Rusijo, da, da obstaja samo Stiv, ne pa tudi Vladimir Vladimirovič, dobim vtis, kot da živimo v nekem virtualnem svetu. Rusija je tista, ki se vmešava, pa ne samo Rusija. Kritizirati moramo vse. Najlepša hvala, kolega Alkovič, za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča, gospe in gospodje. Živimo v zelo zanimivih eh, in zahtevnih časih. Zato, da destabiliziraš državo, ni potrebno vanje odreti stanki. Ampak eh, glede na to, da živimo v zanimivih časih, se moramo tudi zavedati, koliko odgovornosti je na nas kot politikih. Sam sem eh, po poklicu zdravnik in zelo pomembno je, da znam postaviti dobro diagnozo tega, kaj se dogaja. Prihodnost naših otrok je v naših rokah. Zavedati se moramo, da destabilizacija v Evropski uniji. Eh, je nekaj, kar bi koristilo marsikateri velesili po svetu. Ni potrebno ponovno izumljati tople vode. Obstaja e, Rus po imenu Gerasimov, ki je bil nekoč e, vodja e, kabineta Ruske federacije in on je predstavil strategijo v sedmih točkah, kako podkopati državo. Pod prvo točko socialna dezintegracija. Eh, naperiš eno skupino proti drugi. Druga točka njegove strategije je razvrednotenje elit. Eh, Nadomestite torej elite z ljudmi, ki jih bo bolj enostavno zmanipulirati. Potem tretjič, destabilizacija državne uprave. Se to ne dogaja ravno v tem trenutku v naših državah. Četrta točka, centralizacija oblasti. Vedno znova se moramo vprašati, ali prihaja do centralizacije moči tudi v Evropi. Potem je tu eh, pisanje nove zgodovine, eh, razvrednotenje zgodovinskih junakov in pa zadnja točka eh, spodkopavanje pravne države. Ni to res učinkovita strategija? Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Corinjo za eno minuto. Najlepša hvala. Demokracija je del naše DNK, tako smo se borili za njo in eh, predstavljamo referenčno točko, ko gre za demokracijo po svetu. Vendar pa se danes soočamo z novo razpršeno grožnjo, ki je del eh, priliva novic, ki so ali resnične ali zmanipulirane. Eh, gre za izkoriščanje čustev, za spreminjanje konteksta. In eh, tu fizične meje ne predstavljajo nobenih meja, zato gre za vse svetovno bitko. Digitalna pismenost je zato ključnega pomena svoje vrednote si moramo uh, deliti tudi v obliki digitalne agente. Potrebujemo notranji etični kodeks, ki bo vplival tudi na naša mednarodna partnerstva. To potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Zavarovati moramo evropsko demokracijo in vsak naš državljan mora postati vojak v tej bitki. Karkoli drugega bo ošibilo našo demokracijo. Hvala. Gospod Tudorak je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči, dragi kolegi in kolegice. Danes bi želel spregovoriti o odgovornosti. Odgovornosti tistih, ki naprimer financirajo spodkopavanje demokracije. Povsem jasno bom, gre za asimetrično agresijo, za katero je odgovorna Rusija in mi se moramo politično odzvati. Pod drugo točko gre tu za odgovornost tistih, ki so pristojni za tehnologije, ki to omogočajo. E, kodeksi ravnanja za velike spletne platforme ne zadostujejo. E, videli bomo, kako se bodo stvari spreminjale. Če bomo zahtevali več preglednosti od e, tovrstnih platform, tudi to pomeni večjo odgovornost. Eh, konec koncev pa po tretjo točko odgovornost nosimo tudi mi kot evropske institucije. Če te grožnje jemljemo resno, potrebujemo tudi sredstva, da se bomo proti njim borili. To je odgovornost, ki jo moramo jemati resno, tudi ko se pogajamo o novem proračunu. Najlepša hvala. Gospod Madison ima eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Gre za zelo pomembno temo, tuje vmešavanje v volitve, predstavlja resno kršitev suverenosti eh, držav. Za vse države je ključno, da zagotovijo, da ravno ko gre za kibernetske vrožne, poznajo varnostne politike in jih uspešno uveljavljajo. Ampak trenutno obstaja trend, da se za neugodne volilne rezultate krivi tuje vmešavanje. To pa se mora nehati. možnost vrstnega vplivanja pa ne samo, da spodkopava demokracijo, ampak tudi pocenjuje inteligenco evropskih voljivcev. Uporaba lažnih informacij eh, pa je nekaj, česar ne smemo pocenjevati. Izpostaviti moramo, da so desničarske politične stranke eh, bile nesorazmerno pogosto obtožene uporabe tovrstnih informacij. Zato naj spostavim, da je potrebno odpraviti vse eh, oblike lažnih informacij na podlagi evropskih načel enakopravnosti in pravne države. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Zofrua. Gospod predsednik, V tej razpravi ne gre za to, da bi preprečili tujim voditeljem, da bi imeli svoje preference ali svojo vizijo sveta. François Hollande eh, je eh, že napovedal, da bo Clintonova naslednja predsednica. Leto kasneje pa je Poljski eh, predlagal, brez, ne brez določene arogance, naj si izberejo boljšega voditelja. In politiki bodo pač dejali svoja mnenja. Eh, gre pa za to, kakšna sredstva za to uporabljajo. Določene tuje sile dobro razumejo, da več kot polovica evropejcev črpa informacije zgolj iz socialnih um, medijev in uh, po zaslugi algoritmov umetne inteligence in botov veliko uporabnikov spleta v Evropi uh, na koncu verjame nekim anonimnim piscem uh, in jim verjame bolj kot izvoljenim voditeljem. Na uh, Twitterju je bilo več kot 500 tisoč eh, objav ruskega izvora v angleščini bilo objavljenih v nekaj tednih po glasovanju o brexitu in namen je bil jasno destabilizirati Evropo. Čestitam Evropski komisiji za izvolitev in eh, jo pozivam, da naj oblikuje jasno strategijo, s katero se bo zoprstavila poskusom umešavanja tujih sil v evropske volitve. Možnosti seveda obstajajo, Evropa pa mora biti bistveno bolj ofenzivna in se boriti proti manipulatorjem na njihovem lastnem ozemlju. Eh, kaj ti ne morejo naši uporabniki spleta postati žrtve ruskih ali ameriških političnih interesov. Kaj ti eh, razlikovanje med eh, dejstvi in fikcijo mora biti jasno. In to mora na prvo mesto postaviti tudi Evropa. Najlepša hvala, gospa Grapini. Najlepša hvala. E, tudi sama čestitam komisarki za ponovno izvolitev. Nedvomno to ne bo edina priložnost, ko govorimo o tej temi. Evropska unija je že leta 2015 napovedala boj proti lažnim novicam. Polovica držav v OECD, v katerih je leta 2018 kjer so potekale volitve, eh, so bile žrtve poskusov to vrstnih umešavanj. Eh, cilj so seveda vedno voljivci in eh, večina nas ve, kako to poteka tudi v naših državah. Namen spletnega umešavanja iz tujine je vplivati na mnenja voljivcev. Regulirati moramo eh, demokracijo in eh, se izogniti kaosu. Imamo določene sklepe, ki so bili sprejeti, imamo resolucijo sveta, eh, parlamenta in potrebno je predlagati konkretne rešitve in konkretne ukrepe, s katerimi se bomo zoprstavili lažnim informacijam pred volitvami v vseh državah. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa von Vize. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Jurova. Čeprav je jasno, da je prišlo do obsežnega omešavanja v referendumu o Brexitu, Združeno kraljestvo ni uspelo zaščititi voljivcev pred zlonamernimi poskusi vplivanja na spletu. Različne službe so opozarjale, da je Združeno kraljestvo eh, ranljivo za poskuse tujih umešavanj, tako strani eh, Putina, kot strani eh, Donalda Trumpa, ki se oba želita ošibiti Evropsko unijo. Nujno moramo posodobiti volilno zakonodajo in izboljšati regulacijo družbenih omrežij. Prejšnja britanska vlada je imela načrte za boljšo preglednost in preprečevanje vplivanja, ampak se nič ni zgodilo. Uh, Boris Johnson je zanemaril svojo dožnost, da bi zaščitil državljane. Zakaj? Ker je raziskovanje teh eh, pomembnih pojavov povezano z eh, neravno lagodnimi vprašanji v zvezi z eh, referendumom o Brexitu. Ali zato Johnson ni pripravljen razkriti poročil, Eh, čas je, da eh, izvemo resnico in damo Britancem boljšo prihodnost, ki si jo zaslužijo. Najlepša hvala, gospa Androje, naslednja. No, ta razprava bila sprožena, da bi vrgli črno luč eh, na eh, Rusijo, ampak tu ne smemo pozabiti na Turčijo. Turčija eh, ne skriva svojih evropskih interesov, vendar pa to, kar se dogaja na Cipru in drugod, kaže, kakšen je njen pravi obraz. Tudi grožna z vračanjem beguncem je poskus izsiljevanja, ki ga ne smemo prijeti sprejeti. E, številne evropske države so e, preprečile vstop turških ministrov na e, svoje ozemlje. In na, v času zadnjih francoskih volitev je bilo še 68 kandidatur islamistične stranke, ki si prizadeva za uh, vstop Turčije v Evropsko unijo. Eh, pojavili so se tudi fizični napadi in eh, Francija razpravlja o prepovedi nošenja na glavnih eh, rut in eh, vse to kaže, da bi bilo dobrodošlo, da se eh, Turčija ukvarja z lastnimi eh, problemi in eh, sultan Erdogan eh, ni poklican, da bi postal eh, sultan celotne Evrope. Frau ben Najlepša hvala, gospa Benjamina Izabel. Hvala lepa. Razlika med diktaturo in demokracijo je prav v tem, da lahko svobodno volimo in zamenjamo tiste, ki nam vladajo. Volitve so najpomembnejši instrument, ki ga imajo državljani. In moramo eh, imeti možnost, da eh, glasujemo eh, svobodno in tu bi zlasti pozdravila junaštvo Navare in Baskije, ki se je uprla terorizmu in ki se je uprla pritisku, ki je poskusil usiliti tema deželama vlade, ki je ni želela. Poslanci in poslanke, sedaj smo eh, priča tuji, eh, tujemu vmešavanju, ki želi spodkopati naš politični eh, projekt. Vmešavanje v politične procese predvsem koristijo populistom in nacionalistom. In eh, tu si moramo pogledati samo, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu z Brexitom, pa tudi eh, v eh, Španiji, naprimer v Kataloniji leta 2017, pa tudi v Franciji. Tu smo vse čas soočeni z napadi na našo stabilnost, na našo svobodo. In nekateri ti napadi so očitni, drugi eh, manj, vsi pa spodkopujejo našo eh, demokracijo. In namen je, da eh, nas zmedejo, oslabijo in v končni fazi uničijo. Zato potrebujemo način, kako preprečiti te učinke, večjo enotnost, da se soočimo s temi učinkami, sovražniki eh, in eh, tudi izobraževanje, ki mora biti eh, boljše za to, da bodo naši državljani bolj odgovorni. Kajti sicer bo demokracija v naših državah ogrožena. Najlepša hvala. Gospod Glucksmann, hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice. Še enkrat razpravljamo o vmešavanju tujih sil v naše volitve. Tokrat na zahtevo naših britanskih prijateljev. V preteklosti so to zahtevali italijanski prijatelji in tako se bo nadaljevalo. E, in kaj bomo storili? E, bomo tarnali, da Vladimir Putin manipulira naš volilni sistem, bomo pet let e, kopičili resolucije. Predlagali smo posebno komisijo, ki bi bila odgovorna za preiskovanje takih e, eh, umešavanj in ki bi e, sprejela ukrepe, kako se boriti proti temu. Ampak tega niste potrdili. To pomeni, da so se naša prizadevanja ustavila. E, zato ni dovolj, da komentiramo tuje umešavanje, ampak moramo ukrepiti. Eh, ukrepati, dajte priporočila, ki bodo zaščitila našo demokracijo. Ukrepajte, eh, kajti naši nasprotniki ne čakajo na nas. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Long. Najlepša hvala. Sredi kampanje pred britanskimi volitvami moramo biti pozorni na možnost omašavanja tujih sil, zlasti glede na to, da se nismo ničesar naučili iz referenduma o Brexitu. Uh, Eh, preiskovalni novinari so najprej odkrili eh, denar, ki je na črno prišel preko Irske in se je uporabil za kampanjo. Eh, vse podrobnosti še niso znane. Po Združenem kraljestvu še vedno ne vemo, v kolikšni meri se je Rusija omešavala v naše politike, kajti Boris Johnson noče razkriti poročila tajnih služb. Sprejemanje in uporaba informacij v sedanjem času pomeni, da smo ranljivi za eh, dezinformacije eh, in zlasti za kampanje z drugih strani oceana. Tisti, ki so izumili splet, so že večkrat pozvali k ukrepom za boj proti dezinformacijam. Ne smemo domoliti spodkopavanja naše demokracije. Uh, Boriti se moramo za to, da bomo še naprej ohranjali njeno integriteto. Thank, thank Hvala. Gospod Stanislav Polčak, dve minuti imate. Děkuji. Zasahování do naših demokracií a voleb je skutečně mimořádně závažné téma. A... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Demokracija in pa naše volitve ter umešavanje eh, vanjo je eh, vedno bolj prisotno. Seveda so to pojavi, ki so bili prisotni tudi v preteklosti, ampak vprašanje je, katera orodja imamo na voljo zdaj za boj proti temu. Morda smo nekatere bitke že izgubili, ključna beseda je tu Brexit. In zanima me, ali je to sploh model, eh, na podlagi katerega lahko ukrepamo v prihodnje. Združeno kraljestvo in pa Evropska unija sta to bitko izgubili in zato me zanimali, bi začeli morda razmišljati o nekem vseevropskem naboru ukrepov, Gospa komisarka, demokracija, svobodne volitve eh, in podobni pojmi so dejavniki, ki jih sama izpostavlja kot pomembne za njen resor, ampak zdi se mi, da se s tem ne znamo ukvarjati in da doživljamo zgolj boj proti um, vrhu ledene gore. Tu so Kitajska, tu je Rusija, tu so Kitajska, Rusija in drugi akteri, ki eh, posegajo v dogajanju v Evropski uniji. Lažne novice, dezinformacije in pa dejansko dezintegracije naše družbe se dogajajo. Tu želimo omeniti še naslednje. Češka je ena od tistih držav, kjer eh, se to dogaja v veliki meri. Varnostna služba eh, Češke je ugotovila, da je Rusija skušala vplivati na politične in torej politične procese in na volitve v naši državi in da je iskala uh, luknje v zakonodaji oziroma v celotnem demokratičnem procesu in tako naprej. Pripričan sem, da posamično ukrepanje in sodelovanje samo zasebnega sektorja ni dovolj. Potrebujemo evropsko ukrepanje, vse evropsko ukrepanje in to tudi moramo storiti. Hvala. Hvala, gospod Polčak. Gospod Čimoševič je naslednji. Hvala, gospod predsedoči. Kakšna je razlika med zadnjimi, zadnjim upletanjem v, v eh, nacionalnih volitvah in pa eh, tem upletanjem v preteklosti? Danes lahko dosežemo na milijone ljudi prek družbenih omrežij, ne da bi razkrili, kdo je avtor dezinformacije. In na ta način. V, eh, prejemniki teh sporočil nikakor ne morejo preučiti, kdo je avtor teh uh, idej. Ampak nažalost bomo najhujšemu šele priča. Informacijska revolucija omogoča možnosti tako imenovane globoke lažne novice. E, eh, voljivci bodo popolnoma dezorientirani in ne morejo se braniti proti temu. Zato ima ta parlament poseben mandat in pa odgovornost v zvezi s tem. Sami bi si morali omogočiti dostop do novih instrumentov, s katerimi bi se lahko borili proti tem pojavom. Hvala. Hvala. Gospod Avštrevičji, vse naslednji, izvolite. Gospod predsedojoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Hiša evropske zgodovine eh, svojo zgodbo začne o mitu, Eh, o ugrabitvi in pa zapeljevanju Evrope strani belega bika. Ampak bojim se, da eh, Evropa danes oziroma Evropska unija danes eh, prihaja v podoben položaj. Ampak namesto, da bi nas zapeljal neko črljiv bok, uh, nas zapeljujejo internetni troli, ki uporabljajo moderno tehnologijo in ki pri tem sploh ne rabijo prečkati fizičnih mej. To so usiljivci, ki spodkopavajo naše demokratične procese, naše vrednote. Na to se moramo odzvati na skupen način. To je naš skupni boj za prihodnost. V moji državi, v Litvi, eh, novinari in pa civilna družba predstavljajo prvi branik demokracije in tudi najbolj učinkovit branik, kajti prvi so izpostavili rusko upletanje v naše postopke.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

instrumentalizaciji demokracije, preko katere so diktature eh, prišle na oblast. In eh, mislili smo že, da je to obdobje končano, ampak eh, sedaj v 21. stoletju pa je ogrožena svoboda govora. In eh, svobodo govora se sedaj uporablja za napade proti demokraciji in proti Evropi. Seveda, Rusija poskuša eh, unesti zmedo v Evropo. Ne želi namreč eh, močne Evrope. In tu se poslužuje skrajnih strank v Franciji, v Italiji, v Združenem kraljestvu in v Avstriji. Kar pa me najbolj boli, pa je to, da na mačarskem moja lastna vlada pri tem pomaga. Evropa potrebuje močne instrumente in mora se odzvati trdno. Hvala, kolegica. Gospod Ijab, za minuto izvolite. Um, Govori bom po latinsko, hvala. Spoštovani gospod eh, predsedujoči, gospa Jurova. ko gre za boj proti dezinformacijam in manipulacijam, ni dovolj samo sprejemanje zakonodaje, kajti potrebujemo demokratične tehnologije, ki bodo bolj učinkovite kot pa sredstva, ki jih ima ta Kitajska in pa Rusija na voljo za to, da spodkopavajo naše vrednote. Tega ne smemo dopustiti. Eh, tako imenovani deepfakes, eh, lažne novice, ki se generirajo s pomočjo umetne inteligence, so že prijemi naših tekmecov. Mi pa potrebujemo še bolj pametne tehnologije, če, zaščimo, če želimo zaščititi naše državljane pred temi kampanjami uh, laži. Zato pa potrebujemo seveda dovolj sredstev, potrebujemo naložbe, naprimer v programe, kot so obzorje Evropa, eh, potem digitalna Evropa in pa tudi v tako imenovan Evropski obrambeni sklad. Podpirati moramo tako resnico, kot tudi dobre medije. Hvala. Hvala, gospod Brando Benifej, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes lahko eh, opažamo grozljivo dogajanje, kot je naprimer primer Cambridge Analytica potem vmešavanje v bančne posle, potem delovanje določenih skrajnih strank v Evropski uniji, eh, kot so naprimer eh, Front National ali pa Lega v Italiji. Britanski premijer je prav tako blokiral objavo poročila, ki je bilo pripravljeno že pred 18 meseci in ki govori o dokazanem vmešavanju eh, Rusov v britanske volitve na nek način se nahajamo v hibridni vojni, ki pa jo moramo dobiti. Zato podpiram in ustrajam pri ustanovitvi posebnega odbora Evropskega parlamenta, ki bi se s tem ukvarjal. V Evropskem parlamentu smo že 18. oktobra skušali to storiti. Sprejeli smo resolucijo, v kateri jasno govorimo o tem, da potrebujemo nove instrumente. Eh, proti temu sta glasovali Lega Salvinija in pa uh, tudi uh, stranka Faraža ter, ter uh, Lepenove. Čudno. Uh, Hvala. Gospa Pagazaron Tudua, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa Jurova, potrebujemo poseben odbor, ki se bo ukvarjal z umešavanjem eh, in z lažnimi informacijami, zato da bomo obranili demokracijo v Evropi uh, imamo uh, poseganje Rusije uh, v Kataloniji uh, leta 2017 v Španiji. Uh, prav tako uh, Rusija podpira tudi um, skrajne uh, desničarske stranke. Uh, ta teden smo uh, odkrili tudi. Uh, Vohunko, ki je bila še posebej dejavna, ki je prav tako uh, Rusinja in uh, Vemo, da eh, Rusija eh, posega eh, v suverenost držav, kot je to storila pri celotni zadevi v zvezi s katalonsko neodvisnostjo. Ampak to ogroža celotno Evropsko unijo, to ogroža našo neodvisnost in komisarka, zato potrebujemo posebno uh,

Hvala. Gospod Šimečka. Hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Eh, tudi vam, gospa Jureva, govoril bom slovaško. Mislim, da ne rabim govoriti o tem, da so poštene in svobodne volitve osnova celotne demokracije. Upletanje od zunaj pa meče temno senco na legitimnost izbranih poslancev, poslank ter seveda vlade. Tu govorim o internetu, o lažjih novicah, o dezinformacijah, govorim pa tudi o financiranju političnih strank in pa njihovih kampanj od zunaj. To se je dogajalo na evropskih volitev, nacionalnih volitvah, pa tudi v dogajanju okoli Brexita. Če želimo to preprečiti, potrebujemo ustrezne mehanizme, kot so statkom, statkom ist ali pa eh, druga namenska orodja potrebujemo tudi ustrezno strategijo, kajti nikakor ne smemo dopustiti, da se naša demokracija ogroža. Karkoli bomo že storili, moramo to storiti zunaj, kajti napad na demokracijo v eni državi je napad na Evropsko unijo v celoti. Hvala. Hvala lepa. Ja, kolege, ma... Gospod Majorino, izvolite. Grazie, predsednik. Viviamo oggi e bene ricordati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči dobro je, da se danes uh, govori o tem, da um, s tem pokažemo na to, da živimo v demokracijah, v zdravih demokracijah, ki pa so kljub temu občutljive in dozetne za napade z različnih strani, tudi na vse načine, prek družbenih medijev, prek uh, financiranja in drugih poti. Vse to je nevarno. In menim, da se lahko to dogajanje v prihodnje še ukrepi. Seveda bo to v korist drugih sil, sil, ki želijo doseči samo eno stvar: razbiti Evropsko unijo, razbiti to našo skupno hišo. Evropa mora zato ukrepati. Kako? Pogledati si moramo vse možne ukrepe. Poglejte si, naprimer, kaj je počel bivši notranji minister Salvini v Italiji ki sicer zdaj ni več tako pogumen in se ne eh, izpostavlja v javnosti, eh, ne govori rad o tem, kaj je bilo z Rusijo, ampak mislim, da bo treba to pojasniti. Hvala. Hvala. Zadnji na seznamu govornikov je gospod Andrej Kovarik. Izvolite. Ja. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Dovolite mi, da vam najprej čestitam in vam želim veliko uspeha pri vaši novi nalogi. Demokracija je nekaj zelo krhkega in eni vemo to bolje kot drugi. 30. obletnica žametne revolucije, ki smo jo praznovali nedavno, nas opominja o tem. Ostati moramo pozorni eh, v zvezi z morebitnimi tujimi vplivi na naše demokratične postopke, tudi na naše svobodne volitve. Prav tako moramo biti, kar se da pozorni, na notranje Eh, sumljive prakse, ki jih komisija vedno bolj pogosto izpostavlja kot grožnjo. Okrepiti je treba našo odpornost in eh, akcijski načrt na tem področju mora biti kar se da eh, učinkovit. Če pa želimo takšen načrt razviti, moramo najti ustrezno ravnovesje med ciljenimi ukrepi na eni strani in pa med zaščito naše demokracije na drugi. Organi ne morejo delati sami. Spletno okolje je zelo dovzetno za tuje vplive in zato moramo imeti ustrezne ukrepe, da se lahko borimo proti dezinformacijam. Ukrepati je treba zato, da se lahko poveča zaupanje v naše demokracije, naše vlade, naše medije in tudi vse naše spletne platforme. Hvala. Hvala lepa. Tudi ob koncu te uh, razprave bom dal besedo na novo izvoljeni ali ponovno izvoljeni komisarki gospe Jurevi. Čestitke še enkrat ob tem. Izvolite, gospa Jureva. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala poslanke in poslanci. No, eh, ta razprava kaže, kako odločno bo treba ukrepati, bo morala ukrepati v zvezi s to problematiko, kajti tu gre res za, demat, eh, torej za debato, ki je pomembna, tudi eksistenčno pomembna. Obkrožajo nas dejavniki, eh, katerih politična doktrina, pardon, doktrina je, eh, bolj kot je Evropa v težavah, bolje je to za nas. In kot veste, da če laž ponovimo stokrat, postane laž resnica. To vemo tudi iz prakse, to vemo tudi eh, tisti, še posebej tisti, ki smo živeli v bivših komunističnih državah. Tudi sama sem polovico življenja preživela v komunističnem režimu in vsak dan sem bila izpostavljena komunistični propagandi, režimski propagandi. Zato sem danes zelo vesela, da se lahko s tem ukvarjam v drugem okolju, kajti ruska propaganda je v Evropi vedno bolj prisotna. Seveda pa ne moremo vedno kriviti zgolj zunanjih dejavnikov, kajti tudi med nami obstajajo Eh, zelo pridni in zelo eh, marljivi avtori tovrstnih informacij, oziroma dezinformacij. Tako da se moramo res eh, ozreti na okoli. Mislim, da se moramo nekaj naučiti tudi iz preteklih dogodkov, iz dogodkov, ki smo jim bili priča med nedavnimi volitvami. Mislim, da to tudi počnemo in zato bom jasno povedala, da ne bomo pasivni, da bomo počeli to, kar smo že začeli in da bomo okrepili akcijski načrt za boj proti dezinformacijam. Prav tako bomo tudi nadgradili vse naše ukrepe in pa načrte na področju volitev. Še naprej bomo sodelovali z uh, mrežami, kot so Electoral Network in pa drugimi platformami, ki. so podpisale kodeks ravnanja v zvezi s tem. Predvsej dela nas čaka in mislim, da eh, moramo predvsem govoriti o tem, kje so še pomankljivosti in pa vrzeli. Delamo in še bomo delali eh, na boju zoper nezakonite vsebine. Obstajajo nezakonite vsebine, ki jih kot take priznava oziroma prepoznava tudi naša zakonodaja. Tukaj gre za uh, otroško pornografijo, za sovražni govor in pa za terorizem. Uh, Vse to se širi tudi po spletnih omrežjih. Moja doktrina je naslednja. Kar je prepovedano uh, v življenju, torej ne na spletu, mora biti prepovedano tudi na spletu. Obstajati mora ta, tako, kazen, pardon, tako zločin, kot tudi kazen. Nihče ni nad zakonom ali izven zakona. Policija, toživstvo in vsi drugi organi pregona morajo ukrepati, če gre za ugotovljen, uh, uh, ugotovljeno nezakonito vsebino na spletu. Je pa tu ukrepanje nekoliko bolj problematično, ker ne moremo vedno reči, da gre za neko nezakonito vsebino. Včasih so laži, eh, laži, ki pa jih kazenski zakoniki ne prepovedujejo. Tu gre za pravno vprašanje. Vsekakor pa moramo eh, vedeti, da to vrstno laganje, to vrstno širjenje eh, dezinformacij eh, je lahko nevarno. Proti dezinformacijam se borimo. Tudi, ko gre za tako imenovane hibridne grožnje, ker je tudi to nekaj, kar vpliva na našo varnost. Pozdravljamo opredelitev pojma dezinformacije, ki jo nujno potrebujemo, zato da lahko delamo um, bolj učinkovito. Te informacije so informacije, ki se jih oblikuje namenoma za to, da se pridobi nezakonita premoženska korist oziroma da se eh, vnaša razdor v neko družbo. To bi lahko bila ena od opredelitev. Mi se ne borimo zoper mnenja, mi se borimo zoper laži, dokazane laži, ki, oziroma katerim se lahko zoprstavimo samo z resničnimi informacijami.